Mes chers collègues, veuillez gagner votre place, je vous prie. Prosim, sedite, kolegice in kolege. Glasovanje moramo končati do 15, do 10. Kaj ti večina vas mora oditi na srečna skupin. Šlo bo v glavnem o glasovanju, o predlogi sprememb za predlog poročila o reviziji večletnega finančnega okvira, o mestnem pregledu. Lahko potrdimo dnevni red. Ampak še nekaj, sedma točka. To bomo dali med točko 3 in 6. Točko 6 pa bomo zmenili s točko 4. Potem točka 9, ta bo preložena. In mislim, da bomo prav tako preložili glasovanje. Glede točke 5 in 8. Skratka. Bomo začeli z revizijo MFF in pa z prenosom sredstva. Koordinatorji so se včeraj srečali in so potrdili, da bomo spremenili datum našega odbora. 1. september um, je bil prvi datum. Um, torej, 1. september bo potekal trialog o proračunu 2017 in tudi med institucionalno srečanje o plačilih. Torej, sedaj bo naš sestanek odbora 31. augusta, ne pa 1. septembra, kot prej predvideno. Koordinatorji so sekretarijatu odbora dali nalogo, da pripravi tehnični zapisek o proračunskih posledicah britanskega izstopa. Tukaj bo šlo glavno za elemente o trenutnem eh, financiranju britanskega rabata. Eh, treba izračunati podrobnosti tega rabata tekom več obdobje 2014, 2015, torej britanski prispevek, izračun rabata in pa kakšne sredstva se dodelijo Združenemu kraljestvu. Vse to je treba ustrezno izračunati. Pa še nekaj bomo poskušali oceniti to, kakšne bodo potem um, očkodnino oziroma plačila za države članice, kajti britanski rabat se plačuje za določenimi določbami in te določbe na države članice raznoliko vplivajo, torej ne na vse enako. Toliko z moje strani kot informacije, pa še nekaj predsednik Šulc nas je povabil na konferenco 7. septembra o lastnih sredstvih in za uspeh te konference bo pomembno, da nas je čim več tam, torej čim več eh, članov našega odbora, tako da bomo udeleženi na tej konferenci in pa da bomo sodelovali v razpravi. In morda bi lahko to srečanje izkoristili za to, da se srečamo vsega, z delegacijami, ki prihajajo iz nacionalnih parlamentov. Tako lahko ukrepimo prijateljske vezi z nacionalnimi parlamenti, eh, torej med njihovim nacionalnim parlamentom in pa Evropskim parlamentom. Sedaj pa bomo šli kar na glasovanje. Torej, najprej, kot rečeno, pripravljena povoljenja revizijo večletnega finančnega okvira 2014-2020. Najprej sveda hvala lepa pročevalcu Jan Obrehtu in pročevalki Izabel Tomas za zelo obsežno opravljeno delo. Tako sem pripričan, bomo lahko dosegli najboljše možne rezultate pri tej reviziji. Pa še nekaj, današnje glasovanje je zelo pomemben korak pri oblikovanju stališča parlamenta o reviziji po volilni reviziji večletnega finančnega okvira za 2024. Že v preteklosti smo se pogovarjali o tem in smo spreminjali predlog komisije. In torej, parlament bo podal svoje priporočila za ta umestni pregled. Prav tako bomo oblikovali svoje stališče glede MFF-ja za leta po 2020. Sedaj vemo, kako je z britanskim izstopom. Um, ehm, vemo, kako so se odločili britanski voljivci In to sedaj je zelo pomembna točka, točka preloma za prihodnost Evropske unije. In sem prepričan, um, da bo to zelo vplivalo tudi na naš proračun. Pa še nekaj razprava o mestnem pregledu večletnega finančnega okvira je bila začeta že leta 2015, um, decembra in sicer na podlagi dela dveh pročevalcev, ta sta določila pripravljalno delo glede revizije. Pa še nekaj. Eh, več skupin je bilo potem organiziranih na začetku leta, tako da bi ocenili učinkovitost izvajanja različnih instrumentov iz večletnega finančnega okvira 2014-2020 in pa vseh teh programov. Pripravljalna faza je bila zaključena z javno predstavitvijo o umestnem pregledu MFF-ja in sicer 17. marca je bilo to. Pa še nekaj, bili smo kar previdni pri vsem tem in torej porašam eno. Uh, eh, torej, nismo želeli svojem glasovanju vplivati na Brexit, kajti izdelal se nam je, da je bolje to glasovanje opraviti po 23. minuto, torej po glasovanju o Brexitu. Hvala lepa tudi predstavnikom Evropske komisije, da ste tukaj in pa vsem zunanjim opazovalcem. Eh, hvala lepa vsem za prispevek preden dam besedo pročevalcem, um, pa še nekaj. Evropska komisija je pri svojem mnenju upoštevala um, tudi um, priporočila z tega poročila. Takšna je naša želja. Sedaj pa poročevalca, preden gremo na glasovanje. Bi kdo kaj dodal, poročevalca? Gospod predsednik Raje, po glasovanju, če dovolite. Albrecht. Ja, samo raje prej, ne pa poznajem. Rad bi se zahvalil vsem skupinam in koordinatorjem ter so pročevalki za to delo. To je prvi korak, to ni zadnji korak. Sedaj smo začeli z delom o reviziji večletnega finančnega okvira in sedaj seveda bomo delali, ampak mislim, da smo zaenkrat našli najboljši možni kompromis. Torej, hvala lepo vsem. Ja, omenili ste kompromis in zato naj povem, da torej sem skupaj s poročevalcema pripravil tudi predlog spremembe, ki ga bom eh, predstavil in v 28b odstavek bi dal ta predlog spremembe. Sedaj pa kar gremo na glasovanje. Torej prosim, da date glasovalne kartice v naprave, tako da bo se v redu delovalo. Eh, podotknout, že moje hlas... Hvala. Samo tehnična pripomba. Nimam svoje glasovalne kartice. Nekdo prihaja sem s kartico. Na ta sestanek. In bom dobil kartico tekom sestanka, torej prosim, če glasujete um, moj glas, kot pač bo plus ali minus. Naturalno, je... Že... Ja, seveda, bom upošteval vaš glas, tudi brez vaše glasovne kartice, dokler je še ni. Nihče več, v redu. Torej, bomo preizkusili, um, glasujemo. Konec glasovanja, v redu. V redu. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Zavrnen potem eh, predvsem je 15, um, ehm, tukaj imamo eh, kompromise 14, 20, 21, 22, ampak o teh kompromisih še nismo govorili, zato bom to vse nadal na glasovanje. Kdo je za 215? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Potem eh, predlog 16 in 17 sta ista. Kdo je za? Proti? Eh, sprejeta. In gremo na 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 20. Kdo je za? Proti. Zavrnen. 19. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 21. Kdo je za? Proti. Proti vzdržane, zavrn, 22 je za, proti, vzdržane, zavrn, 23, kdo je za, proti, vzdržane, zavrn, predlog 24, kdo je za, proti, vzdržane, zavrn, 26, kdo je za, proti, sprejet, 27, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnen. Kompromis ena. Kdo je za? Proti, vzdržanje sprejet. Kompromis dva. Kdo je za? Proti, proti, vzdržanje sprejet. Potem pa 40, kdo je za, proti, vzdržani. Sedaj pa 44, uh, eh, prejšnji je bil zavrnen. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnen. Um, eh, predlog 42, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Sedaj pa dva ista predloga, spremem 45, 46, kdo je za, proti, vzdržani vzdržanje. Sprejeta. 47. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnen. Potem 48. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Prvi del je sprejet in drugi del je pa potem umaknen. Sedaj pa predlog 49. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog eh, spremembe je 50. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. Proti. to je ločen del pri 50. ki je dodan k kompromisu 3. In to se doda k kompromisu 3, kot rečeno. Torej, dato na glasovanje, ja. Kdo je za ta predlog spremembe? Kdo je proti? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja le PPE a un votant en trop. Torej, preveč eh, poslancev e LS je glasovalo. Torej, 35 sedaj je v redu. Ta predlog je izglasovan, torej 18 za, 16 proti, en vzdržan. Sedaj pa 53. Kdo je za? Proti? Zdržanje. Zavrn. Kompromis štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejet. Potem med pa 67. 67. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrn. 68. Kdo je za? Proti. Proti vzdržane. Sprejet. Predlog 69, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnen. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržane, sprejet. 6, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto proti vzdržanjem spreto. Potem ima 80, kdo je za, proti vzdržanje zavrnen, 82, kdo je za, proti vzdržanje zavrnen, 83, kdo je za, proti vzdržanje zavrnen, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržanje zavrnen proti, zdržane, sprejet. Potem devet, uh, kompromis devet, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Potem uh, predlog 96, kdo je za, proti, vzdržane, zavrne. Potem 98, kdo je za, proti, vzdržane vzdržanje, zavrnen, kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Potem kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto kompromis 13. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejet. Potem ima 123, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnen. Potem predlog 126, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnem. Potem predlog 131, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnem predlog 132 je za, proti vzdržanje zavrnen. 133 je za, osmena 130 in 34 skupaj, kdo je za, proti vzdržanje zavrnena. Kompromis 14, kdo je za, proti vzdržanje, sprejet, potem 135, 135, v več delih je 135. Prvi ta ne bo dan na glasovanje, ker je to že v kompromisu 14. Potem del 2, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnen. Del 3, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnen. 4, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnen. Potem del 5, kdo je za, proti, vzdržanje vzdržanje, zavrno, šest, to je za, proti, vzdržanje, zavrno, kompromis 15, to je za, proti, vzdržanje, sprejeto, potem eh, predlog 63, ne bomo šli na naslov, ker je to že v kompromisu 15, potem del 2, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrno, Del 3, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, potem del 4, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjen, del 5, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjen. Potem 249 in pa 251, skupaj lahko to glasujemo, oba, kdo je za, proti, vzdržanje, vzdržanjem spreta. Potem 255 oziroma ne, eh, ta je brezpredmeten, ker sta prejšnja dva bila spreta, torej je brezpredmeten. Kompromis 16. Kdo je za? Proti vzdržanjem sprejeto. Potem eh, predlog 141, kdo je za? Proti vzdržanjem zavrnen. Potem 17. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 145. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrno. 146. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrn. 149. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrno. 148. Kdo je za? Proti proti vzdržanju. Zavrn. 152 je za, proti vzdržanju. Zavrn. Potem 153 je eh, umaknen, 154. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržanju. Sprejeto. Drugi pa pojem umaknen. 155, kdo je za? Proti vzdržanju vzdržanje zavrnjeno. 156 to je za, proti vzdržanje sprejet. 158 kdo je za, 129 kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 160 kdo je za, pr proti vzdržanje sprejet. 161 kdo je za, proti vzdržanje zavrnjen. 163. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 162. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 166. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 165. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen zavrnjen. Sedaj pa ustni predlog spremembe. 1. Za 28a, kdo je za? Proti? Zdržane? Spred? Sedaj pa 168, kdo je za? Proti? skupaj z ustnim predlogom spremembe, ja, bi moral še dodati, torej 168 skupaj s tem ustnim predlogom. Kdo je za? Proti. Vzdržanje je sprejeto. In tukaj potem uvajam ta predlog skupaj z poročevalcem, gospod poročevalcem Olbrihtem, gospoda Toma, tudi potrjuje takšno formulacijo je bila tudi tam. Torej, tukaj imate 28b, takes note of the outcome of the UK referendum, torej da se upošteva britanski referendum z 23. junija 2016 in s tem v zvezi poziva komisijo, da da na voljo proračunsko uh, pristojnost z vsemi uh, relevantnimi informacijami. Um, v zvezi z proračunskimi posledicami, ki izhajajo iz tega referenduma, ne da bi to vplivalo na rezultate prihajajočih pogajanj med Združenim kraljestvom, torej da se posredujejo vse te informacije proračunskim organom. Kdo je za ta predlog? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Sedaj pa 167. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjeno? 169. Oziroma, 167 bomo preverili. Torej, glasujmo. Glasujmo. Konec. Konec glasovanja. Predlog je bil zavrnjen. Zdaj glasujemo 169 za, proti, zdržani, zavrnjen. 170 za, proti. Bomo preverili, glasujemo. Skrtaj klu. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen 19 proti 17. Vi ste lahko glasovali? Ja, v redu imate kartico, v redu. Kompromis številka 18 za, proti, vzdržanje, sprijeto. 181 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 181. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen, so 85 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 186 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 187 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 188 za, proti, vzdržani, zavrnjena, Kompromis 19 za proti zdržanje sprejet. Kompromis 20 <clears throat> za proti zdržanje sprejeto. Kompromis 21 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 22 za proti vzdržanje sprejeto. Zdržani, sprejeto. Predlog 211 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 212 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani proti. Vzdržani, sprejeto. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 je bil umaknjen, 227. 227 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z 18 glasovi, 17 proti, 229 za, proti, vzdržani, sprijeto, 228 za, proti, Mm, ne, oprostite, je brezpredmetno. 230 za, proti, vzdržani, sprijeto. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 223 je rekel predsednik, 233 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen. 234 za, proti, vzdržani sprejeto. 235 za, ne, je brezpredmetno, oprostite, pravi predsednik. 236 za, proti, vzdržani zavrnjen. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen 242 za, proti, vzdržani, zavrnjen 243 za, proti, vzdržani, zavrnjen 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen 245 za, proti, vzdržani, sprejet 246 za, proti, proti, vzdržani, sprijet. Dvesto sedeminštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvesto oseminštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen, 253 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejet, 349 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 281 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 285 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 287 je omaknjen, 288 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen, 297 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 296 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 294 za, proti, vzdržani, sprejeto, 295 za, proti, vzdržani, sprejeto, 295 za, proti, vzdržani, sprejeto, 298 za, proti, vzdržani, sprejeto, 300 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog 353. Ne, ne, ne, ga popravljajo. Poproščam se, pravi predsednik, sem preskočil eno stran. Predlog 308. Predlog 308 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 311 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 309 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 312 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 313 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 314 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 315 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 316 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 325 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 326 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 327 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 328 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 333 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 335 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen, 338 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 336 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 337 za, proti, vzdržani, sprejet, 339 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 343 in 344 identična za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 353 za, proti, vzdržani, zavrnjen, vzdržani. 354 za, proti, vzdržani, sprejeti, 355 za, proti, vzdržani, sprejeti, kompromis, 34 za, proti, vzdržani, sprejeti. Uvodne izjave, predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeti. Proti. Ja, vsi niste dvignili roke, bomo še enkrat glasovali. Amandma 3 za. Proti. Vzdržani, sprejet. Predlog 5 za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. 6 za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. 7 za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. 8 za. Proti proti, zdržani, zavrnjen, devet za, proti, vzdržani, zavrnjen, deset za, proti, vzdržani, zavrnjen, ena za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa imamo določena mnenja, ki so jih izrazili strokovni odbori in ki so poročevalec Orbrih je to upošteval. Eh, želite beseda? Ja, s eh, gospodom Ma smo želela, so želela povdariti, da eh, smo prejeli zelo pomembne pripombe od strokovnih odborov. To smo vključili in vsi predlogi, ki smo jih prejeli od odborov, so zajeti v kompromisnih predlogih. Zato pač smo tako oblikovali poročila. Ja. V redu, hvala lepa. Gospod Rubik. Ja Gospod predsednik, vprašanje imam. V Združenem kraljestvu smo imeli referendum. Nekaj naših poslancev v Evropskem parlamentu pa je prav tako glasovalo za oziroma aktivno propagirali ta izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. In če danes menijo, da evropska demokracija na tej ravni naj ne bi zmogla preživeti, zanima me, kako je s tem. Ti kolegi uh, so dejali, da ne bodo več sodelovali pri glasovanjih v Evropskem parlamentu in zanima me, zakaj so upravičeni do glasovanja na današnjem uh, sestanku. Ljudje so odločili, oni so dali obljube in to je to. Mi smo Evropski parlament, demokratično izvoljeni poslanci. Mislim, da kolegi, ki so glasovali z, ali pa propagirali stop uh, eh, iz EU, nimajo več kaj delati v tej dvorani. Hvala. Ja, razumem vašo izjavo. Ja, izid eh, referenduma bi moral privesti strani britanske vlade eh, določeno mm, obvestilo, kar bi sprožilo delovanje 50. člena pogodbe ampak vemo, da morda eh, bodo pogajanja kar trajala celo dve leti. Vsekako ta referendum je imel, bo imel nedvomno določene posledice za proračune Evropske unije. Mi poskušamo nekako že vnaprej predviditi, katere bi lahko te posledice. Eh, skladno z željo, ki sta jo izrazila poročevalca in eh, to je izredno povdaril gospod Albrecht, pač mnenja, ki so jih izrazili ostali odbori, so zelo pomembna mnenja, ampak so že Eh, ustrezno zajeta v kompromisnih predlogih in zato ni potrebno, da glasujemo o teh mnenjih. In torej eh, zato ehm, se bomo sedaj izrazili v zvezi s celoto besedila, tako kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo ki je bilo tako spremenjeno, je bilo sprejeto za 29 glasovi, 5 glasovi proti in enim vzdržanjem. Čestitamo poročevalcema in vsem, ki so prispevali pri tem delu. Hvala lepa, da ste opravili to izredno pomembno delo in torej naj izrazimo še željo, da naj komisija upošteva v naslednjih tednih Eh, vsebino tega zelo pomembnega poročila, ki pripravlja prihodnost Evropske unije. V redu. Zdaj imamo še nekaj minut na voljo in bom predal besedo gospodu Depreju. Imeli smo razpravo o. Uh, plačilih za Evropsko službo za zunanje delovanje in potrebujemo še nekaj dodatnih informacij. Hvala, predsednik. Te informacije sem prejel in menim, da so te informacije zadovoljive, zato predlagam, da preidemo v glasovanju, da glasujemo za. V redu, potem bomo glasovali poimensko. Glasovanje se začne, torej glasujemo. Konec glasovanja. Torej, a, prerasporeditev je bila potrjena za 29 glasovi za petimi vzdržanimi in enim a, vzdržanim. Eh, gospa Toma, vi ste prej želeli spregovoriti, se oproščam, sem vas preskočil. Ja, čisto na kratko, želela bi se zahvaliti vsem kolegicam in kolegom in eh, političnim skupinam, ki so prispevale ne samo k rezultatu glasovanja, ampak tudi k delu eh, pri tem poročilu. Naj se tudi zahvalim gospodu Olbištu in tudi službam parlamenta in ne nazadnje tudi. Eh, našim asistentom in sodelavcem. Ustrajam na na tem, da eh, pač je treba tudi ustrezno upoštevati mnenja drugih odborov. Večkrat sem to povdarjala v razpravah s kolegi v, eh, na, na odboru za proračun. Eh, ne obnavljamo in ne pripravljamo torej sektorskih politik in zato je treba nujno upoštevati tudi mnenja drugih odborov. Na našem odboru ne, ne pripravljamo na novo sektorskih politik, zato pač Če povdarjam, je treba tudi upoštevati to, kar, na kar nas opozarjajo eh, drugi odbori eh, in eh, obračam se na gospoda Maragala, s katerim smo se tudi o tem pogovarjali in čisto ob koncu bi želela še dodati, da je to šele začetek zelo dolge poti, eh, Eh, zelo dolge hoje in uh, moramo biti enotni in uh, strumno, torej stopiti na to pot, tako kot smo storili že danes in upam, da boste vsi sodelovali pri tem. Hvala. Hvala, jaz vas pa pozivam, da pač eh, ustrezno tudi cenite, da smo enotno sodelovali pri vsem tem, pri tem glasovanju in eh, torej dajte tudi izkoristiti ta trenutek, ko se počutimo tako enotni, to vam bo dalo moči za nadaljno pot. Zdaj bomo nadaljevali pa s prerasporeditvami in sicer eh, v zvezi z računskim sodiščem. Gospode Pre, hvala lepa. Torej, računsko sodišče predlaga tri, eh, štiri prerasporeditve prvi znaša približno 700 tisoč evrov, kar je utemeljeno z dejstvom, da je potrebno pokrivati stroške za eh, obnavljanje eh, mandatov članov in tudi eh, za, zato ker predsednik računskega sodišča bo zapustil svojo funkcijo septembra, potem pa druga prerazporeditev približno 126 tisoč evrov v zvezi z zdravstvenimi službami, službami, energetsko porabo in potem tudi Eh, kar zadeva številko 1406 za eh, prevajanje in eh, tudi zato, za ker število posebnih poročil se je povečalo. Mislim, da bi morali imeti, to bi lahko storili tudi ob naslednji seji, bi lahko morali imeti razpravo za računske sodišče v zvezi s kriteriji, ki se jih uporablja pri pripravi posebnih poročil, ki postajajo vedno številnejši, ki jih je, je tudi težko slediti, zato bi bilo dobro, da bi imeli neko eh, poglobljeno razpravo z računskim sodiščem ravno v zvezi s tem vprašanjem. Vsekakor ne nasprotujem tem prerasporeditvam. Mm, potem imamo potem tudi razporedil števila 4, številka 4 v znesku 75 tisoč eh, evrov zaradi povečanja stroškov eh, za jasli ob upoštevanju Eh, povečanja eh, strani Evropskega parlamenta in komisije. In eh, torej potem je prerasporeditev, ki znaša pri, približno 12 tisoč evrov v korist za poklicno izpopolnjevanje Eh, in sicer na področju eh, vodenja in eh, vodstvenih funkcij. Očitno pač se morajo naši zaposleni izboljševati na tem področju in se izpopolnjevati, zato da bomo lahko kos našim izzivom in tudi temu ne nasprotuje. Hvala lepa, gospod Depre. Gospod Manka, želite besedo? Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, podporujem všetky. Najlepša hvala, predsednik. Seveda podpiram vse. Eh, transferje, ki jih je omenil gospod Depre, ampak eh, v prihodnje se moramo ravnati tudi po navodilih eh, računskega sodišča. Leta 2006 je ta organ v reviziji povedal, da bi glede prevodov morali iskati tudi ponudnike prevodov na trgu, če pride do zapolnitve kapacitet naših prevajalcev. S tem bi lahko prihranili tudi do 7 milijonov evrov v našem proračunu. Zanima pa me, kako je z zunanjimi izvajalci, ali tudi za njih velja revizija Evropskega sodišča oziroma računskega sodišča in ali to upoštevajo pri pripravi proračuna. Hvala. Ja, če nihče drug ne prosi za besedo, se bomo potem izrazili v zvezi s temi prerasporeditvami. Če ni ugovorov, potem bi rekel, da so prerasporeditve potrjene. Zdaj besedo predajam našemu splošnemu poročevalcu za proračun za leto 2016, oddelek 3, gospod Fernandeš, izvolite. Proračun za leto 2016.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 da glasujemo za uh, eh, prerasporeditev 11. Gre za prerasporeditev, ki znaša 8,8 milijonov evrov in ki zadeva upravne stroške za zunanje osebje in določene zunanje dejavnosti. Gre namreč za glavni premik, uh, gre za preusmeritev v korist določenih generalnih direktoratov, ki jih bremenijo večje količine dela uh, po povezavi za migracijsko gospodarsko krizo in potem za, za neko prerasporeditev zaradi prenosa določenih eh, dejavnosti z GD regijo na GD ECFAN. Uh, eh, torej in, oziroma iz teh dveh direktoratov na generalni sekretarjat predlagam, da glasujemo uh, za uh, ta, to prerasporeditev. V redu, hvala lepa. Uh, potem uh, bomo poimensko glasovali o tem. Uh, glasujemo, prosim. Le scrutin est clos. Quand le classement est Torej, 31 proti 2, zdržan je to izglasovano, potrjeno. Sedaj pa kolega Gajer, Evropska agencija za varnost v letalstvu. Gospod Marisan, lahko predsedujete pri tem glasovanju, kajti sam res moram oditi na drug sestanek in se opravičujem za to. Ja, ja, ja, ja. So I can propose that we vote this unblock, right? Yeah. Yes. Um, so we are now proceeding to Tako, zdaj pa glasujemo poročilom gospoda Jensa Gajra o skupnih pravilih na področju Evropske unije varnosti v letalskem prometu in v ustanovitvi agencije za varstvo v letalskem prometu. Predlagam, da za amadmaje 28 do 37, oziroma 18 do 37 glasujemo skupaj v svežnju. Ali lahko? Dobro. Potem pa od 27 do 30 najprej, oziroma 28 do 37 najprej. Ja, izvolite, gospod Zanji. Hvala lepa. Prosil bi vas, da glasujemo posamično o teh predlogih ker uh, jaz eh, bi želel izraziti svoj glas v zvezi s posameznimi točkami. Dobro, potem pa bomo glasovali posamezno. 28, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 29, za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 30, za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 31, za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kakšno presenečenje? 38. Kdo je za? Proti? Mislim, da moramo preveriti elektronsko. Ama 2.38 glasujemo elektronsko. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 11 proti. Amandma 39 za proti vzdržani, sprejeto. 40 za proti vzdržani, sprejeto. 41 oziroma od 41 do 67 tudi tu predlagam, da glasujemo v svežnju. 41 do 60. Od 41 do 60. Ali lahko glasujemo o teh v svežnju? Lahko, dobro, super. Potem pa glasujemo od 41 do 60 v svežnju. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. 61 za, proti, vzdržani, zavrneno. 62 za, proti vzdržani, zavrnjeno 63 za, proti vzdržani, zavrnjeno 64 za, proti vzdržani, zavrnjeno 65 za, proti vzdržani, zavrnjeno 66 za, proti vzdržani, zavrnjeno 67 za, proti vzdržani, zavrnjeno 3 za, proti vzdržani, vzdržani. Preverimo elektronsko. Amandma 3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 17 proti. 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto z enako večino kot prej. Amandma 5. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 69 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverimo, dobro, preverimo amandma 6 elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, 16 proti. Amandma 70 je brezpredmeten, ker je bil prejšnji sprejet. Amandma 7 je naslednji, v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za? Proti vzdržanji, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržanji preverimo elektronsko drugi del amendmaja 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za 16 proti. 71 je bil umaknen, 72. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavedeno. 8 za, proti, vzdržani. Preverimo tudi to elektronsko. Amendma 8 glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, 16 proti. Enako kot prej. Amendma 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. To pomeni, da je 73 brezpredmeten, amandma 10, naslednji za, proti, vzdržanje, sprejeto, amandma 11, za, proti, vzdržanje, zavrneno, 12, za, proti, vzdržanje, zavrneno, 13, za, proti, vzdržanje, zavrneno, 14, za, proti, vzdržanje, vzdržani, sprejeto. Amandma 15 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti vzdržani, sprejeto, amandma 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Amelo ena za, proti, vzdržanje. Preverimo elektronsko. Amandma ena, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 22. Kdo je za? Proti? Proti? Tudi to preverimo elektronsko. Amadma 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 23. Za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amadma 24. Kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Amadma 2. Za, proti, vzdržanje vzdržanje zavrnjeno. Kar pomeni, da zdaj glasujemo amandmaje 25. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto, 26 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 27 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 74 za, proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa še glasujemo o končnem poročilu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Poročilo je zavrnjeno. Report is rejected. Ja, zavrnjeno. Um, we move on now. Uh... Gremo naprej. Na... Ja, gremo naprej na naslednje poročilo. Prosim. Dobro, potem pa bomo zabeležili vaš glas, to pomeni 16 proti 16, rezultat vseeno ostane enak, poročilo je vseeno zavrnjeno. Gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna Evropske unije, poročilo Claire Moody. Glasujemo kompromis A. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Aman... Dobro, preverimo kompromis A. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, 17 proti. Se pravi, čujemo. To je torej sprejeto, kar pomeni, da ne glasujemo o amandmaju 2, prav tako ne o amandmaju 1. Gremo naprej na amandma 7. 7. Kdo je za? Proti je. Vzdržani zavrneno. Kompromis B. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Amandma 12. Za. Proti vzdržani zavrneno. Preverimo elektronsko amandma 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11. 11. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. Amandma 13. Za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. Amandma 13 amandma 14 za proti vzdržani sprejeto, amandma 15 za proti vzdržani sprejeto, amandma 16 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani zavrnjeno, 18 za A, a, ne. 19 je bilo zavrnjeno, kaj ne? Ja, zavrnjeno. Glasujemo o amandmaju 18. Za, proti. Preverimo elektronsko. Amandma 9, 18, pardon. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja pri amandmaju 18. Sprejeto 18 za, 16 proti. Zdaj glasujemo o 18 amandmaju 17 je brezpredmeten, ker je bil 18 sprejet, tako da je to brezpredmetno. Gremo naprej na amandma 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 21 za. Proti. Preverimo elektronsko. 21 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto 18 za, 14 proti. Glasujemo o amandmaju 22. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 23 je brezpredmeten. 24 z ustnim amandmajem poročeval za, za proti vzdržani sprejeto. 25 za proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti, preverimo elektronsko, kompromis C. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 17 proti. Gremo naprej na 32 za, Aha, ne, vse opravičujem. Gremo na amandma 28 za, proti, vzdržanje, zavedeno. 32 za, proti. Preverimo tudi to elektronsko. 32 glasujemo elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 20 proti 14. Zdaj pa še glasujemo o celotnem mnenju z izglasovanimi spremembami, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 30 za, 2 proti in 3 vzdržani. Hvala. Yes, yes. So, um, um, so are we doing transfers or? No, there's none. Okay. Um, as, as the time for, uh, the, there are Miss Holmeier. Gospa Holmeier, ali je prišlo do kakšnih sprememb? Ne. Po točko razno ni nič, sestanek je zaključen, naslednji sestanek bo 30. junija. Najlepša hvala, nasvidenje.